Vrnemo k dnevnemu redu in sicer so na vrsti glasovanja. Najprej šest predlogov oziroma sedem predlogov resolucije o situaciji na Kubi. Najprej skupen predlog resolucije šestih političnih skupin. Želi kdo besedo? Gospod Goebbels. Gospod predsedojoči, prosim, da počakate trenutek, kajti nekateri kolegi še tičijo v dvigalih, kajti nekdo je imel odlično zamisel, da eh, ne vzdržuje dobro teh dvigal eh, pač v tistem obdobju, ko nas tukaj ni. Eh, ja, gospod Goebbels, ura je že pet minut čez dvanajst. Mislim, da smo še dovolj dolgo čakali in da lahko nadaljujemo z glasovanjem. Predlog spremembe 2 skupine GUE poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ne? Še nekaj časa vam bom dal, oziroma tako bom lahko glasoval tudi sam. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Deseti člen poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. Deseti člen je odobren. Sedaj pa predlog spremembe ena poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije in sicer poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino je predlog resolucije sprejet. S tem so drugi predlogi brezpredmetni. Čestitke vsem tistim, ki ste pripravili to besedilo. Po dnevnem redu je na vrsti glasovanje o dveh predlogih resolucij o vlaganju v nizkooglične tehnologije. Gre za predlog resolucije treh političnih skupin, predlog spremembe 14. Glasujemo in sicer z dvigom roke, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 7 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 8 po imensko glasovanje glasujemo. A vedemo, da do drugega ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Po imensko glasujemo o predlogu spremembe 10. Se upravičujem, gre za predlog spremembe 4, pravi predsedojoči, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog spremembe 4 je sprejet. 14. člen. Ločeno glasovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 10. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Vedemo, da do tu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe 10 je zavrnjen. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5. Po imensko glasovanje glasujemo. Avedevo dato tutti ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Predlog spremembe 5 je zavrnjen. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 17. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 17 je sprejet. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe 19 je sprejet. Predlog spremembe 6. Za. Proti. Vzdržani. Zavrni. Poimensko bomo glasovali o predlogu spremembe 18. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 18 je zavrnjen. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Elektrozijama. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 2. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Prosim, da dvignete roke, sicer ne moremo prešteti glasov. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejeto. Sedaj pa glasujemo. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije in sicer poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino je predlog resolucije sprejet. Drugi predlogi so s tem brezpredmetni. Čestitke. Sedaj pa prehajamo. Želi kdo besedo? Ne. Prehajamo k petim predlogom resolucije o hudi naravni nesreči v avtonomni pokrajini Madeira in o posledicah neurja Ksintija v Evropi. Prehajamo k skupnemu predlogu resolucije petih političnih skupin. Imamo dva predloga sprememb na četrti člen, predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe pet za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe deset, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ja. Konec glasovanja. Predlog spremembe 10 je zavrnjen. Predlog spremembe 7, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 11 je bil umaknjen predlog spremembe 8 poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe 8 je zavrnjen. Predlog spremembe 12 poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe 12 je zavrnen. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 9 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe. Aperta, facciamo glasujemo še elektronsko, to bomo namreč preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Se opravičujem. Naredil sem napako. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti vzdržanje Zavrnjen. Predlog spremembe 2, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 3, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jaz želim čim prej zaključiti, ker pač sneži. Konec glasovanja. In predlog spremembe je zavrnen. Predlog spremembe štiri. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije, poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino je bil predlog rezolucije sprejet. Najlepša hvala. S tem so ostali predlogi brezpredmetni in prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Besedo ima kolega Mikolašik za eno minuto. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podľa archívov štátu... Spoštovani gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, glede na arhive državne administracije.